we start. Good evening, colleagues. Uh, Dobro večer, kolegice in kolegi. Torej bomo potrdili dnevni red, če nihče temu ne nasprotuje. Jezikovni režim za danes v danščino, maltešino, hrvaščino, angleščino ni tolmačena. Ob pol devetih bomo pa glasovali. Torej, osemintrideset elektronsko glasovanje, zato upam, da boste imeli kartice pripravljene. Potem še sprejetje zapisnikov sej 9. februar 2017 in pa 11. 12. april. Če nišče nasprotuje, bomo ta dva zapisnika potrdili. In sedaj prvo glasovanje, to torej je edina točka na dnevnem redu. Predstavitev komisarja Kinga, komisarja za varnostno unijo. Hvala lepa kolegom, ki so bili na pripravljenem sestanku. 5. decembra je potekal ta sestanek, odličen sestanek je bil to skupaj z um, enoto Europola za internet. Gore je bilo o 19. členu v okviru Edrija in pa Instituta za strateški delok. To je bila odlična priprava za današnji sestanek. No, vem, da bodo kolegi še prihali na sestanek s časoma, no mislim pa, da na vsak način zelo pomembno, da imamo srečo ravno danes, ker ti koordinatori so se odločili, da bomo imeli takšen sestanek dvakrat na leto s komisarjem. 23. marca je potekal prvi sestanek, govore bilo o izvajanju in pa uporabi obstoječih instrumentov za delitev informacij na varnostnem področju. Danes pa bomo govorili o boju proti teroristični propagandi. Kot rečeno, na pripravljenem sestanku smo zbrali veliko pomenih informacij z tega področja. Danes torej želimo slišati komisarja Kinga v zvezi s tem področjem, torej kakšna je vaša analiza, ko gre za naše pristope in pa kako se lahko bojujemo proti teroristični propagandi. Na pripravljenem sestanku smo videli, da so ta vprašanja zelo pomembna. Torej, um, naprimer, model preusmerjevanja, potem boj proti propagandi, potem zasnova pristopov ter pa podobni okrepi. Veliko organizacij je govorilo o različnih pristopih. Parlament je tudi pripravil odličen dokument uh, glede raziskav na tem področju varnosti. Naš raziskovalni oddelek je opravi odlično delo, lahko preberete ta dokument, če želite, po današnjem sestanku boste imeli dokument na voljo. Torej, Evropska unija je tudi že sodelovala pri prostovoljnem kodeksu za umikanje nezakonite vsebine. Europolova enota za internet je pri tem upravljala glavno delo No, pa glavni problem je tudi v tem, da ni prave komunikacije in to moramo izboljšati. S, tem, s temi kolegi smo o tem razpravljali. Torej, to je kritično vprašanje za naše sestanke, ki potekajo dvakrat na leto. Zelo vesel sem, da je komisar danes z nami. Hvala pa vsem poslancem, ki ste prišli. Hvala, kolegi. Gospod komisar, deset minut. Um, prosim, imate na voljo za predstavitev o tej temi potem pa še posebni odbor ter um, torej tudi kolege iz tega odbora smo povabili na naš sestanek. Gospod komisar, deset minut prosim, da predstavite to zanimivo temo, potem pa bomo pravili razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me še enkrat povabili na ta varnostni dialog. No, kot rečeno, pripravljeno delo je bilo odlično morda ne bom mogel vse komentirati, ampak se lahko teh priprav potem lotimo med razpravo posneje. Rad bi predstavil delo glede preprečevanja, preventive, kajti uh, seveda preventiva boljša kot pa kurativa, tako kot vedno. Govori bo tudi o financiranju terorizma, ampak kako lahko torej, predvsem prekinimo te povezave do financiranja. Potem pa govori tudi o radikalizaciji o tem, kako odkrijemo takšne žarišne točke in pa po drugi strani tudi, kako potem preusmerimo bolj pozitivne signale o reljive skupnosti in pa posameznikom, ki so bolj reljivi. Torej sedaj s časoma vidimo vedno bolje, kaj se dogaja. Več, ko vidimo, bolj eh, je jasno, da se moramo letiti korenin, vzrokov, torej zakaj sploh prihaja takšne ideologije. Prav tako moramo ukrepiti našo odpornost na ravni posameznikov in pa skupnosti v boju proti teroristični propagandi. Internet se vedno bolj pohosto pojavlja v teh eh, terorističnih napadih v zadnjem času, v zadnjih mesecih. Pohosto se na spletu pritegne posameznike, da izvede napade, prav tako se po spletu širi propaganda. Turistični napadi so zelo resna krošnja, tako na spletu kot eh, tudi sicer. Um, se moramo tega lotiti zelo resno. Nobena organizacija tega ne more upraviti sama. Mislim, da smo to videli tudi glede na različna prečevanja. Vsi, vlade, nevladne organizacije, civilna družba, vsi moramo tukaj sodelovati. EU internetni forum združuje države članice ter pa partnerske države, Europol, in pa druge strokovnjake z področja ozaveščanja ter pa z področja komunikacije, tudi akademiki, vsi relevantni strokovnjaki, vse zainteresirane strani pa velike gospodarske družbe. Vsi skupaj torej, smo združeni v tem forumu in vsi skupaj želimo delovati čim bolj dosledno in povezano. V zadnjih dveh letih mislim, da smo pravili veliko dobrega dela. Predvsem smo poskušali omiliti propagando, prav tako pa smo tudi podprli alternativno retoriko oziroma miselnost. Eh, prejšnji teden smo imeli eh, tretje srečanje tega tipa v Bruslju. Komisar eh, Mopolus in pa sam sva na koncu dejala, da po našem mnenju gremo v pravo smer. Glavna podjetja vedno bolj uporabljajo avtomatične identifikatorje ugotovili smo na Twitterju, YouTubeu in pa na Facebooku različne spletne strani, smo potem tudi maknili spleta. Potem še nekaj. Um, včasih ljudje označimo določene stvari, tako da če se umaknejo spleta, da se ne pojavijo kje druge. Okoli 400 tisoč takih oznak. Tudi Europol, mislim, tukaj opravlja odlično delo. Okoli 400 tisoč 000... Eh, tipov vsebine so omaknili naprimer in podkrili najprej. Ampak kot prvo, delajo z več kot 100 platformami, torej tu gre za velike platforme, pa tudi manjše platforme, z vsemi zelo dobro sodelujejo. Potem naprej države članice so se tudi resno lotile tega dela, seveda eh, je to normalno. Eh, in tudi države veliko vlagajo v zmogljivosti za odkrivanje pa umikanje takšnih vsebin spleta. No, marsikaj smo že naredili, marsikaj pa bi lahko še izboljšali, moramo pospešiti svoje delo. Uh, Prav tako moramo spremljati naše dosežke, tako da bomo poskrbeli za to, da so stvari dosledne in pa transparentne. Zaenkrat činimo konkretni številk, glede tega, kako hitro mikamo vsebino spleta, čeprav so voditelji iz G20 dejali, da moramo um, čim prej umakniti spletne vsebine spleta. Še vedno nimamo konkretni številk o tem, koliko um, takšnih strani in kako hitro se umakne. Potem naprej, ja, smo pritihnili glavne platforme k sodelovanju, ampak veliko pa še manjših platform in pa manjših podjetij, ki pa ne sodelujo ravno uh, v celoti. Tisti, ki potem želijo dati propagando na splet, seveda iščejo um, šibke člene v rigi, torej uh, Eh, da bi našli platforme, ki pa vendarle bodo eh, dale te vsebine na splet. Še vedno smo zelo zavezani k temu, da delamo naprej na prostovoljni osnovi, tako smo delovali do sedaj. No, predsednik Juncker v svojem pismu eh, o nameni že dejal, da bomo spremljali napredek in ugotovili, ali potrebujemo še dodatne ukrepe za to, da bi zagotovili čim hitrejše umikanje teh vsebin spleta. Morda torej bomo potrebovali še dodatne ukrepe k temu okviru. Potem naprej <clears throat> potrebujemo tudi alternativne <clears throat> tipe retorike in pa miselnosti, tako da kot prvo ne bo radikalizacije in pa da ponudimo alternativne poti. Mislim, da moramo pripričati ljudi, da ne bomo učevali svoje življenje, pa seveda življenje drugih mislim, da ravno s takšnimi ukrepi lahko pomagamo tistim, ki so najbolj razočarani, frustrirani v družbi. Tudi na forumu prejšnji teden smo se pogovarjali o tem. Mislim, da bo pravno veliko dobrega dela pri tem, ko poskušamo dati več oblastil in pa možnosti civilni družbi uh, za pomoč. Kot veste, imamo tukaj veliko programov v vrednosti 10 milijonov evrov preko več faz, s temi želimo dopolniti nacionalna prizadevanja in pa prizadevanja samih spletnih družb. Prva faza. Imamo torej centre odličnosti, ki organizirajo srečanje s civilno družbo, več kot 250 organizacij iz celotne Evropske unije sodelovalo pri tem. Prav tako smo začeli z pozivi, da bi se civilna družba prijavila torej za dodatna sredstva. 6 milijonov evrov je pri tem na voljo. Potem napravimo še projekte za boj proti radikalizmu na spletu in pa še dodatne alternativne možnosti želimo ponuditi. Pri teh ukrepih smo odrazili številna priporočila z tega odbora ehm, in pa spet prav v zadnjem času. Te kampanje ne bodo samostojne, ne bodo potekle samo enkrat. To mora biti široka strategija komunikacije na spletu in sicer prav tako moramo zmanjšati vrzeli in pa težave, tako da torej združimo podporo na spletu in pa sicer. Prav tako se moramo usmeriti na ciljno občinstvo, tako da bomo dosegli tiste, ki so najbolj ranljivi v družbi. Prav tako je treba gotoviti, kakšni so realistični in pa dosegljivi cilji, ki se jih da potem tudi meriti in spremljati. Prav tako moramo zboljšati naše razumevanje uh, radikalizacije, tako da se bomo lahko bolje borili um, na področju teh skem predvsem želimo projekte, ki bomo porabili politične ukrepe in preziskovalne ukrepe, ki jih bodo lahko potem tudi upravljali uh, eh, strokovnjaki. V praksi imamo več projektov, ki identificirajo uh, teroristično spletno vsebino. Okoli 15 projektov v zadnjih letih smo že financirali v višini približno 30 milijonov evrov. Potem naša mreža za oževeščenost glede radikalizacije. Tukaj sodelujemo z civilno družbo. Uh, in želimo si izmenjavati naše izkušnje in pa lekcije iz preteklosti. Prav tako tudi krepimo infrastrukturo, ki je potrebna za čim bolj učinkovite kampanje o zavešenosti. Um, pri tem povezujemo vse uh, kredibilne uh, akterje. Potem uh, tudi omrežje za komunikacijo. Tukaj pomagamo državam, da razvijo svoje pristope na področju komunikacije in pa odzivnosti. Vse, vso to delo je pomembno. Se pa strinjam s tem, kar ste povedali v svojem poročilu. Um, torej, strateška komunikacija mora ostati ključni del našega boja proti terorizmu. Nedavno smo tudi spostavili skupino visoke ravni eh, za boj proti radikalizaciji. Komisija, države članice, raziskovalci, akademiki, vsi sodelujo pri tem. Na ta način smo združili tiste, ki so v prvi bojni vrsti. Uh, um, in smo jih tudi povezali s tistimi, um, ki delujejo v javni upravi. Tako da je res to skupno delo, delo zagotovljeno. Ehm, ministri so prejšnji teden dobili prvo poročilo, gre za to, da bi okrepili boj proti propagandi, potem um, se bomo predvsem brali proti glavni platformi na tem področju zaenkrat, prav tako smo pozvali k bolj robustnem okrepanju eh, v Evropski uniji in bomo poskušali gotoviti, kaj lahko naredimo na ravni Evropske unije, da bi pomagali državnim, nacionalnim organom in pa civilni družbi pri njihovem delu na čim bolj učinkovit način. In še nekaj za konec, eh, samo še par sekund mi ostaja, ampak gledajte, še par besed glede financiranja terorizma. Vem, da um, se veliko ukvarjate s tem področjem v tem odboru. Vsi vemo, da je naše delo torej, na tem področju zelo pomembno. Mislim, da smo dosegli kar nekaj napredka bilo bi odlično, če bi lahko zaključili eh, delo glede eh, te direktive za boj proti pranju denarja. Estonsko predsedstvo treba parlament, eh, sploh gospod Gürens in gospod Sargentini, mislim, da so veliko delali na tem. Komisija tudi želi tukaj narediti korak naprej in bomo pomagali pri tem delu. Torej, delitev informacij in pa transparentnost so zelo pomembne v tem kontekstu. Transparentnost in pa zaupanje, sta sta pomembna dejavnika. Potem še um, omrežje za centralizirano um, schemo za bančne račune, tudi to bo zelo pomembno pri našem boju proti terorizmu, torej veliko sreče pri naslednjem trilogu. Pred letom smo tudi predlagali direktivo, uh, da bi harmonizirali kazenske sankcije za boj proti pranju denarja, torej tukaj imamo direktivo uh, za boj proti pranju denarja ter pa um, čezmejno delovanje. Prav je, da. Um, o tem delamo in odlično je, da o tem glasujete poznaj. Torej, hvala lepa za to delo. Prav tako bi pozdravil tudi glasovanje iz prejšnjega tedna, iz vašega skupnega zasedanja o predlog, predlogu, da bi okrepili nadzor nad gotovino, ki eh, prihaja in odhaja iz Evropske unije. Hvala lepa vsem, ki ste delali na tem področju. In potem še tretji, da se je iz svežna. Želimo ponastaviti medsebojno priznavanje odredb za zamrznitev premoženja v kazenskih preiskavah. Zelo podpiram delo gospe Grisberg na tem področju. Upam, da bo ta dosje zaključen do poletja naslednjega leta. Zakaj sem to omenil? Nedavno smo že obravnavali sveža za kibernetsko varnost, prav tako pa smo tudi pripravili predlog za boj proti glofijam ter pa um, ponaverjanju nekaterih negotovinskih načinov plačevanja. Uh, Upam, da bo to pomembno dopolnilo k delu, ki že poteka. Prav tako se pripravljamo na to, da bi predlagali direktivo, tako da bodo organe pregona imeli dostop do nacionalnih um, registrov za bančne um, račune, tako da bi imeli boljši dostop um, organov pregona do teh bančnih računov in na takšen način bi se lahko povezali tudi z nacionalnimi akterji na tem področju na podlagi postojičih predpisov. Prav tako tudi želimo izboljšati um, sodelovanje med finančnimi enotami in pa organi pregona na področju pranja denarja. Tukaj bomo ocenevali sorazmernost ter pa finančne ter pa tehnične zmogljivosti morebitnih dodatnih ukrepov, tako da bomo podprli vaše delo pri boju proti teroriz eh, financiranju terorizma. Pa še nekaj z kolegom. Romopolosom bo v kolegiju jutri predstavila sklop predlogov glede interoperabilnosti. O tem smo že govorili v preteklosti tukaj in če se strinjate, eh, bom v prihodnosti prišel sem in predstavil ta svežen, ko bo to dejansko potem na mizi. Eh, torej nekje na začetku naslednjega leta, mislim, da bomo o tem govorili bolj praktično. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Ja, mislim, da člani tega odbora marsikaj počnejo na različnih področjih, kot rečeno. Torej, boj proti pranju denarja bo točka za glasovanje poznaje. No, ni veliko poslancev danes tukaj, ampak res ogromno dela sedaj poteka na zakonodajnem področju. Hvala lepa torej za to. Torej, najprej vprašanje z moje strani potem pa kolegi. Mi dovolite, lahko sam zastavim najprej vprašanje. No, nekoliko napetosti se čuti v dvorani, ampak kakorkoli že. Očitno lahko. Um, pripravljalni sestanek. Ne bom spraševal glede te enote Europola za internet, um, gotovo kdo drug zastavlja to vprašanje. Zanima me obseg, kako delujejo ti različni modeli, kje smo trenutno, ko gre za obsežnost tega vprašanja. Torej, koliko je te uh, spletne osebine za radikalizacijo, torej, kako nekateri želijo podžigati druge, da bi izvali turistične napade. Kaj lahko tukaj naredimo, kaj tukaj misli eh, ta enota Evropola, torej kako se lahko bojimo proti teroristični propagandi, kako lahko pravimo to preusmeritev mislim, da je to delo zelo pomembno, predvsem alternative so zelo pomembne, to se pogosto podcenjuje. Eh, Glede, te vsebine niso namenjene nam, ampak so namenjene konkretnemu ciljemu občinstvu. Torej, kje smo sedaj v tem procesu, kako obsežen je celoten problem, imamo določene podatke od Europola, ampak me res zanima, kako eh, resen je ta problem. Gospod Grisberg, eh, torej ste predsednica odbora TER ampak prej pa koordinatorje, torej najprej IGS, gospa Holmajer v imenu ILS, vi ste prvi. Merci beaucoup, uh, President. Uh, it's okay, I, I think I made, yeah, sorry, that got lost in translation. Ne, očitno ni bilo prevedeno, ampak v redu, Natalie, kar vi prvi, ni problema. Torej, ali so si iz, izjema prijazni ali pa trujeni, ne vem, gotovo trujeni. Druga možnost. Ampak ne, torej, torej predsednica odbora TER, prosim, kar začnite. Hvala lepa, dragi predsednik, gospod komisar, kolegice in kolege, hvala lepa, da ste prišli. Torej, v pradelek zvečer, ravno v začetku tega zasedanja. Prav tako pa hvala lepa za prisotnost in pa za to, da je vaše delo tako prepoznavno po celi Evropi, ko gre za vodenje tega portfelja v komisiji, torej predvsem na področju boja proti terorizmu. Zelo pozorno sem poslušal vašo predstavitev, torej imela sem zapisnik pripravljalnega zasedanja na področju varnostnega dialoga in bila sem tudi na forumu prejšnji teden, veliko spodbudnih znakov sem videla, ko gre za to skupno sodelovanje, pospešeno delovanje pri odkrivanju grožen oziroma posameznikov, ki potem eh, torej, zagrešijo teroristična dejanja v Evropi in sicer po celem svetu. Bi se pa osredotočila na en vidik vaše predstavitve. Torej, Um, drugačna retorika, kako to oblikovati, torej kontrapropaganda, bi lahko tako rekli, kako se bojevati proti teroristični propagandi. No, stavimo tukaj v Evropi. Um, ne gre samo za to, da iz konfliktnih žarišč pripravljajo napade na, Evropski, na, na Evropo. Ampak po internetu je veliko različnih takšnih ukrepov, veliko je možnosti za ustvarjanje težav, tudi na spletu. Omenila bi praksa držav članic na tem področju. Ali so vse države članice vzpostavile določene pobude, naprimer določene uradne kampanje za boje proti teroristični propagandi ali ne? Ali so tudi oblikovali proti propagandno retoriko? torej pri nas rečemo um, stop džihadistom. Um, ali vidimo podobne pobude tudi v drugih držav članicah? Ali so te pobude podobnega tipa ali ne, če že obstajajo seveda? In potem še nekaj, kar me bolj konkretno zanima. No, nekateri kolegi so aktivni člani tega odbora za boj proti terorizmu ter in me zanima naslednje kot rečeno, ti ukrepi za drugačno retoriko ali imate kakšne zelo uspešne rešitve na voljo, bi lahko ponudili kakšne idealne rešitve tudi za druge, morda kakšni zelo učinkoviti mehanizmi ali imate kakšno idejo s tem v zvezi. Hvala lepa. Natali. Ja, odlično vprašanje. Na pripravljenem sestanku je bilo jasno, da je to vprašanje, ki se imate predvsem na države članice države tukaj lahko največ naredijo, ne pa toliko mi kot take. Torej, zanimiva pripompa, eh, ki smo slišali tudi od strokovnjakov. Sedaj pa res Monika Ilese. Um, Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospod komisar. Jaz imam tudi nekaj vprašanj, kot nam je razložil belgijski eh, izvedenec za terorizem se, eh, selefisti eh, osredotočajo na zelo mlade otrok, otroke, stare recimo od 6 let naprej, uporabljajo zelo subtilne metode. In eh, pogosto eh, igra pomembno vlogo eh, družina eh, ali pa eh, bližnji svojci. Eh, In eh, skoraj da v vseh državah, ki smo jih eh, doslej obiskali, eh, smo slišali, da se vrača vedno več otrok in pa žensk in da je odziv v vseh državah enak. Otroci so preživeli hudo travmo, do osmega leta so že videli smrt. Eh, živeli so v taboriščih, eh, torej vračajo se z hudimi psihičnimi posledicami. Eh, matere so deloma močno radikalizirane, torej zanima me, ali obstaja kakšna koordinacija pri odzivu na ta pojav. Kako se odzvati na vračanje tih mater in otrok? Drugo vprašanje. Govorili ste o financiranju terorizma. Potem, ko, smo, ko bomo ta teden ponovno razpravljali tudi o eh, panamskih eh, dokumentih, moram povedati, da imamo težave tudi v EU eh, e in tudi v Evropski uniji se pojavljajo vrzeli. Eh, vendar pa eh, na seznamu držav članice Evropske unije eh, ni. Mislim, da smo bolj velikodušni do nas samih kot do drugih. Mogoče bi morali poskrbeti za spoštovanje evropskih norm, tudi ko gre za zapolnitev takšnih vrzeli. Financiranje terorizma je zelo eh, širok eh, pojav, tukaj gre za utaje davkov in tako naprej. Ampak zdi se, da v Evropski uniji nimamo standardov, ki bi omogočili preprečevanje takšnih eh, dejavnosti. Hvala, Monika, sedaj pa Brigit, pomenu SND. Hvala, predsednik. No, zelo utrujena sem, zato bom govorila danes o Nemčini. Se pričujem. Nesta je mal. Um... Komisar King je govoril o preprečevanju. Potem pa je takoj nadaljeval z financiranjem. In to je seveda problem, ampak zelo zapleten problem. Zagotovo bi lahko bili učinkoviti, če bi se dobro organizirali znotraj Evropske unije, torej pri vplivu na finančne tokove znotraj Evropske unije, pri neposrednem financiranju iz tretjih držav, pa eh, nimamo eh, pravega vpliva. Tukaj gre za organizacije, ki se nahajajo izven Evropske unije. Kakšne možnosti so nam na voljo tukaj? In ali imamo mogoče informacije o tem, odkot prihaja največ sredstev? v preteklosti so tudi tako imenovane zahodne države ne ravno financirale teroristov, ampak diktatorje. In to omenjam zaradi tega, ker če govorimo o vzrokih za terorizem, se bomo morali v podrobnosti osredotočiti tudi za to, za, na to, zakaj obstajajo nestabilne države v Afganistanu, Iraku, eh, Iranu, Siriji in kakšna je tukaj vloga zahodnih držav. Pri boju proti preprečevanju vzrokov eh, za nastanek terorizma je eh, pomemben tudi naš odnos do tretjih držav. Ugotoviti moramo, kaj bi lahko storili, da nadzorujemo tehnologijo, ki se uporablja za radikalizacijo posameznikov tudi v Evropski uniji. Kolegica je že omenila uh, belgijskega uh, izvedenca za terorizem, pa tudi ameriške agencije, obveščevalne agencije so nam že povedale, da če bi imeli možnost, da pri otrokih, pri uh, mladostnikih uh, hitro posežemo, potem bi bili učinkovitejši, ampak zato potrebujemo policijo in pa celotno socialno okolje, eh, crkve, šole in tako naprej. Vprašanje terorističnih eh, prizorov in filmov, eh, ki so na voljo na spletu, je seveda pomembno vprašanje. Financiranje terorizma je tako dobro, da so sporočila celo prilagojena posameznim državam članicam. Zato mislim, da eh, ne eh, moramo zasnovati enotnega evropskega odgovora. Vendar pa me zanima, kakšne so izkušnje iz držav članic, kako bi to lahko potekalo. Že pretekli teden mislim, da smo govorili o tem, kako koristno bi bilo izbrisati določene vsebine. In po mojem mnenju bi lahko določene vsebine sicer zbrisali, obstajajo pa tudi siva območja. In lahko bi se zgodilo, da so izbrisane vsebine, ki niso tako jasno teroristične vsebine ali pa kazenske vsebine in potem preprečevanje. preprečevanje terorističnih dejanj. To ni vedno mogoče. Vendar pa je preprečevanje vedno pomembnejše, ampak nisem prepričana, da eh, se tega zavedajo vse države članice. Ne vem, ali imate konkretne številke, ampak imam občutek, da si veliko bolj prizadevamo na področju podatkov o potnikih, eh, na področju interoperabilnosti in tako naprej, kot pa na področju deradikalizacije in pa preprečevanja. Ampak mogoče je tole moj vtis in me boste popravili. Hvala, predsednik. hvala komisarju, ker je omenil tudi direktivo za boj proti pranju denarja. Deveti trilog se bo začel v sredo zvečer. No, predvsej vleče se cela zadeva. Nekaj me je razočaralo. No, veliko razočaranja pri tem dosegu, ampak sploh bi omenila naslednje. Glede na to razpravo sedaj z odborom TERS, smo bili prejšnji petek na Europolu in kolegam, torej um, predsednik Rob Wright je dejal, da moramo govoriti o torej, enoti proti propagandi ter pa proti pranju denarja, torej da se moramo lotiti tistih, ki uporabljajo finance za um, teroristične napade. Torej, da potrebujemo enoto, je dejal Rob Wright, ampak to je bilo omenjeno, potem na koncu, pa to ni bilo ključno dokument, ker tega države članice ne želijo. Tukaj gre za soverenost držav in tukaj očitno nimajo nevezka prostora, vsaj države ga ne želijo. Države sploh ne želijo um, oblikovati, naprimer, klauzule o pregledu, to, tako da bi morda v prihodnosti imeli bolj enoten evropski način um, za boj proti pranju denarja. To je slab signal. Če se želimo bojevati proti turizmu, potem mislim, da se moramo sodelovati kot prvo. Če ne bo enotnega sodelovanja, ko gre za financiranje, potem je to res zelo žalostna zgodba. Potem pa ponovno retorika oziroma propaganda. Ja, priprave so bile odlične, imeli smo odlične govorce, odlično poročilo, ampak je pa težko govoriti o propagandi v takšnih javnih predstavitvah. Težko je govoriti, to deluje, to pa ne. No vse gotovo v javnosti ne moramo govoriti čisto o vsem, kaj ti imamo določene skrivnosti. Zato imam bolj splošno vprašanje. Torej, kako se briše teroristična osebina ali pa potencijalna osebina, to počne ta posebna enota Europola, ko ta predlaga spletnim operaterjem, da ta določena osebina ni v skladu z njihovimi lastnimi standardi. In prišlo je do nesporazuma prejšnji petek ponovno na tem srečanju glede terorizma. Govorili smo z nizozemskim koordinatorjem za boj proti terorizmu. Naša država omakne spletne osebine samo, ko je ta osebina dejansko kriminalna, torej um, ko se to lahko kaznuje. Uh, Ampak evropska politika pa je drugačna. Ali bi lahko povedali več o tem? Kaj ti tudi sama sem nekoliko zaskrbljena, če sedaj še vedno umikamo to vsebino, če to predlaga ta Europolova spletna nota. Um, torej, to predlaga, morda pa vsebina ni kriminalnega značaja. Torej, če bi šli na sodišče, morda to sploh ne bi bilo kazensko preganjeno oziroma tega ne bi mogli kaznovati. Kako je s tem? Pa še nekaj, predsednik. vse skozi govorimo o propagandi, ko gre za tiste, ki so um, islamski radikalci, ko se ti radikalizirajo. Ampak gledajte, pogosto gledamo grožne terorizme v Evropski uniji in pogosto vidimo, naprimer, da je vedno več ekstremizma na skrajni desnici. Oni tudi potem izvajajo teroristične napade ali pa dejanja kaj pa tukaj počnemo, kako pa tukaj sproti retoriko za to konkretno skupino. Hvala. Hvala. Ne. Tri pripombe še, gospod Židovski, prosim. Vi ste naslednji. Hvala. No, ne vem, če sem bil ravno jasno vrsti kajti nisem predsednik nekakšnega odbora, nisem koordinator, ampak sem pa potrpežljivo čakal na to razpravo in sem vesel, da sem tukaj. No, nažalost nisem bil na misiji, ki ste jo premenili, ampak kakorkoli že financiranje. Gospod komisar, prej ste govorili o financiranju turizma preko bitcoina. in dejali ste, da je to kar nekoliko čudno. Um, to je bil vaš odgovor na moje vprašanje, pa vprašanje kolega, ko smo govorili o tem, ali se terorizem lahko financira preko interneta na različne načine, torej preko teh um, kriptovalut. Mislim, da moramo o vsem tem razmišljati na bolj pravni način. Pogovarjal sem se z različnimi strokovnjaki in pravijo, da so Bolgari zasegli veliko bitcoina v Bolgariji. Bolgari imajo očitno veliko bitcoina, eh, saj tako smo izvedeli sedaj nedavno. Zato me zanima, ali se tudi vi pogovarjate o tem področju. Kako boste preprečili to, da bi z bitcoini, naprimer, financirali terorizem? Kako bi lahko preprečili te grožne? naprimer, sam lahko zelo hitro ustanovim podjetje v Združenem kraljestvu, to je naslednje vprašanje, in potem lahko dam nekaj denarja v to gospodarsko družbo in potem lahko financiram karkoli že želim preko tega podjetja. In potem lahko grem na Cipr in tam ustanovim še eno podjetje. Ni nobene preglednosti glede tega, ni nobene odprtosti glede teh struktur. In zato me res zanima, ali se boste bojevali proti takšnim pojavom in če že kako. Potem pa še enkrat, financiranje terorizma, to ste omenili. Gledajte, ima zelo konkretno vprašanje. Nedavno smo obeležili teroristični napad eh, na Charlie Hebdo, novinarje. Gledajte, brata, ki sta bila napadalca, sta bila radikalizirana, vsaj eden od teh dveh. Um, v zaporu je bil radikaliziran bil je celo um, na seznamu uh, posameznikov, ki ne smejo iti na letalo. Ampak francoska um, enota v bistvu ni spremljala njegovega delovanja in dejali so, da niso imeli zadosti finančnih sredstev, da bi spremljali takšne potencijalne teroriste. No, on pač ni naredil nič sumljivega, ampak na koncu pa vendarle je zagrešil ta teroristični napad. Torej, kako gledate na to? Imamo dolg seznam, ampak ni pa denarja, da bi spremljali vse te posameznike na seznamu. Potem pa še zadnje vprašanje. Naprimer, da ste iz neke manjše države Evropske unije in na vašem Facebook računu imate 3000 um, torej, vnosov, češ. Uh, um, vse bomo ubili, vse družinske člane, vi boste obešeni. Naprimer, da vidite to na svojem računu. Naprimer, vi ste nek poslanec in to sporočite, poročate in v enem tednu ne dobite nikakršnega odgovora, nič od nič. In gledajte, tam imate celo slike ljudi na vešalih, torej obešene, pa potem slišite odgovor, vse se nič ni zgodilo, nič se ni konkretnega zgodilo. Torej, kaj potem lahko rečemo? Uh, ali nam bo kdo sploh zaupal, če kdo reče, da se želimo dejansko bojevati proti terorizmu. Um, tisti, ki vodijo Facebook, se potem kar smajo, ali, ali ne sploh kdo jemlje resno. Kaj vi mislite o tem vprašanju? Um, ne omenim, da smo povabili uh, Google Jackson na eno izmed prejšnjih sej, ampak da se žal niso mogli udeležiti naše seje. gospa Majte. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se komisarju za poročilo, ki nam ga je eh, podal, kajti zagotovo je to poskus eh, strukturirane predstavitve preprečevanja. Ena izmed mojih predhodnic je že spregovorila o tem. In posem prav ima. Operativni del se vedno hitreje razvija od preventivnega dela. Temu bi se lahko tudi izognili, če bi Evropska komisija zagotovila več eh, sredstev. in če bi države članice več storile na področju preprečevanja. Ampak eh, seveda je pomembna tudi nacionalna raven. Zato eh, tudi še eh, nimamo prave predstave o tem, ali bodo ti načrti se res uresničeni ali ne. Potem pa metoda preusmerjanja, kot recimo v primeru Google ali pa Jigsawa. 7. decembra je Jigsaw uh, poslal prvi čuk, torej gre za nekaj čisto novega in uh, ne vemo pravzaprav, kdo se zgriva za tem. Še eno vprašanje imam, gospod komisar. Govorili ste tudi o sredstvih. O sredstvih, eh, ki so se leta za to področje uporabljala, o novih sredstvih, ki so bila dana na voljo o e, skladu za obdobje do 2020, e, govorili ste o najboljših praksah in tako naprej. Celotno omrežje je precej eh, neformalno, govorimo o preprečevanju. Torej, ali bi v prihodnosti bili pripravljeni proučiti, ali je to, kar počnemo na področju preprečevanja, učinkovito? ali se boste tudi pri izobraževanju uh, obrnili na tiste, ki imajo zares izkušnje s teroristi in terorizmom, ne pa na tiste, ki so sicer dobri izvedenci, ampak še nikoli niso imeli neposrednega stika z pravimi teroristi. To so moje vprašanje. In prosim vas, eh, da poskrbite za več eh, strukture v tej celotni strategiji. in poleg tega morate upoštevati tudi različne okoliščine v Evropski uniji. Paziti pa morate tudi na to, da uh, bodo izvedenci zaradi tisti, ki imajo tudi same izkušnje na področju terorizma. Najlepša hvala. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pańskie informacje, pani komisar. Gospod Jurek. Hvala lepa. Hvala za informacije, ki ste nam jih eh, dali. Rekli ste, da se moramo osredotočati na tiste skupine, ki so še prav posebej izpostavljene radikalizaciji in da se moramo boriti z vzroki za terorizem. In to me vodi k vprašanju. Vsi imamo svoje stališča na to temo in skušamo dopolniti naše informacije. Ampak zanima me, kako komisija definira tiste skupine, ki so najbolj ranljive in ki so najbolj izpostavljene terorizmu in pa eh, proti katerim vzrokom za nastanek terorizma se bi morali v največji meri boriti. Hvala lepa, Ana Gomeš. Seveda je zelo težko soprstaviti se narativi teroristov, če države članice ne počnejo dovolj, da bi uspodbujale integracijo družb vključevanje v družbo in tako naprej. Zanima me, dokolikšne mere je problem tudi to, da države članice dovoljujejo Saudski Arabiji in pa drugim državam, eh, da financirajo eh, imame, eh, učitelje v šolah, pridruženih šolah in tako naprej in ti potem širijo radikalne, ekstremistične eh, poglede. To seveda odpira vrata radikalizaciji. In uh, kot je povedala že moja kolegica, sem bila uh, del skupine, ki je bila uh, prisotna na seji z Europolom pretekli teden, uh, In Judith je dejala, pa tudi vi ste dejali, da je vprašanje Evropske poščevalne službe ključnega pomena. Nima smisla, da bi imeli peto eh, direktivo o boju proti pranju denarja, če ne bomo poskrbeli za konkreten korak. In konkreten korak je to, kar ste omenili, eh, preglednost za eh, skrbniške sklade in pa uh, preglednost za podjetja, ki uh, so drugot in uh, poslujejo pri nas. Ampak tega ne želijo naše države članice. Judith je dejala, da gre za vprašanje suverenosti, ampak oprostite, to je naša naloga. Tukaj ne gre za vprašanje suverenosti, gre za zaščito korupcije, za zaščito kriminala in pa terorizma če bomo to dovolili in če eh, bomo to dovolili pod predvezo suverenosti, eh, ki jo eh, omenjajo države članice, potem bomo sprejeli peto direktivo o boju proti pranju denarja, rezultatov pa ne bo. In to mora biti jasno sporočilo Evropske komisije. Pa tudi naše sporočilo, sporočilo vseh tistih, ki se pogajamo o tej direktivi. Poleg tega pa mora biti to jasno sporočilo za vse naše države članice. Gre za boj proti terorizmu. Za boj proti financiranju terorizma. In na koncu vas želim vprašati, vprašati še, kaj komisija počne. Eh, na področju kriptovalut, tukaj ne gre zgolj za bitcoin. Mislim, da te kriptovalute olajšujejo financiranje terorizma. Gospod Moskoviči je pripravil zelo pomembno poročilo o tem, kako se kriptovalute uporabljajo recimo v dejavnostih Al-Kaide. Eh, zanima me, ali bodo sprejeti kakšni konkretni ukrepi za boj proti temu. Um, I have just one more speaker, Mrs. Vergia. Is there anyone else I've missed? Ali uh, sem še koga spregledal, gospod Veržija, vem, da sem. Ne, potem gospa Veržija kot zadnja. Hvala lepa. Najprej bi se rada opravičila, gospod eh, komisar, da sem zamudila skoraj da vaš celoten prispevek, ampak imela sem drugo sejo. Želela sem predvsem dejati, da bolj kot napredujemo na tem področju, v tem odboru ali pa kje druge, več kot imamo srečan, bolj se zavedamo, da ni preproste rešitve, da e, imamo zelo različne poglede na e, zadeve, da se izvedenci ne strinjajo. Povedano je bilo že tudi, da se države članice oklepajo suverenosti in pa svojih eh, pristojnosti. Hkrati pa postavljajo pod vprašaj delovanje Evropske unije na tem področju, kajti veliko lažje je reči, da je vse skupaj krivda Evropske unije, ki ni storila tega in onega. Bojim se, da nas to sili v zelo preprost način pogovora. V zelo preprosto strategijo in mislim, da je ta poenostavitev povsem v neravnotežju z potrebo po zagotovitvi tako varnosti, kakor tudi svobode. Še bolj pa me skrbi, eh, ko slišim svoje kolege, ki menijo, da bi se v Franciji eh, izognila tentatom, če bi policija imela več sredstev in bi nadzorovala več oseb. Mislim, da to ni rešitev. Govoriti bomo morali eh, tudi o ravnotežju med varnostjo in svobodo. sem francozinja in sem nekoliko zaskrbljena glede tega po zadnjih zakonih, ki se sprejmajo v moji državi. In da nadaljujem še z vprašanjem Ane Gomeš, ki, s katero se strinjam glede sodelovanja s tretjimi državami. Govorila je o zalivskih državah. Po misiji, ki smo jo imeli v Franciji, sem zaskrbljena zaradi sodelovanja s Turčijo. vsi vemo, eh, da je definicija terorizma eh, v Turčiji blago rečeno problematična, težavna. In da so v Turčiji bili sprejeti ukrepi po pretvezo boja proti terorizmu, ki pa s tem pravzaprav nimajo nobenega pravega opravka. In to me vodi k vprašanju, kako lahko sodelujemo s tretjimi državami, ki eh, nimajo ravno pre, veliko pomisleko, ko gre za omejevanje svobode. Uh, Mislim, da smo eh, sedaj uh, vsi zastavili svoje vprašanje. Sem spregledal še koga iz odbora za terorizem, ne, potem pa gospod komisar. Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na vaše vprašanje. prosim, eh, da se tudi obrnete name, če imate še kakšna dodatna vprašanja. Oziroma, če boste imeli občutek, da nisem odgovoril na vsa vprašanja. Zanima me obseg eh, težav eh, na spletu. To je tema, ki ste omenili tudi sami. Mislim, da kar dobro upravljamo svoje delo. E, pregledali smo na deset tisoče koščkov e, različnih materijalov, poleg tega pa sodelujemo tudi z družbami, ki e, uporabljajo postopek avtomatičnega ugotavljanja problematičnih vsebin. Vendar pa imamo še na sto tisoče strani vsebin, ki jih je potrebno pregledati in zaradi tega je to zelo velik izziv. Tako kar zadeva obseg, kakor tudi kar zadeva uh, ritem. Kaj ti dlje uh, nekaj ostane na spletu, uh, učinkovitejše je in bolj se širi. In zaradi tega se vsi osredotočamo na to, da bi vsebine odstranili čim prej, v uri. Potem pa obseg. Ne glede na to, kakšne so težave z velikimi platformami, eh, z velikimi spletnimi stranmi, eh, obstaja tudi eh, problem premestitve na druge platforme ne bomo eh, seveda eh, našli vsake posamezne platforme, kajti obstajata recimo ena ali dve platformi, ki sta tesno povezani z islamsko državo, Dajšem. In zelo težko eh, je prisiliti ti dve platformi v sodelovanje z nami. Ampak lahko pa storimo več, kot smo doslej. pri preprečevanju uh, tako imenovanega učinka odmeva. Ko enkrat identificiramo to vrsten material, eh, pa moramo o tem obvestiti tudi organe kazenskega pregona, ki lahko potem eh, poskrbijo za ustrezne ukrepe. In biti moramo tudi boljši pri ocenjevanju lastnega dela. kajti v določenih primerjih gre tukaj zgolj za povratne informacije naših eh, partnerjev, eh, pa naj gre tukaj za odlično delo, ki ga upravlja Europol ali pa odlično delo v posameznih državah članicah. Ali pa Eh, gre tukaj za naše partnerje eh, na eh, različnih platformah. Ampak potrebno je povezati vse te informacije in poskrbeti za obsežno oceno celotne situacije. To pa obstaja velik izziv. Želel sem se vrniti še k eni točki, ki se je odsevala tudi v dveh vprašanjih kolegov. Gospa Sargentini je recimo zastavila to vprašanje. Na kaj se osredotočamo? V prvem primeru, in to je zelo jasno, eh, pri delu, ki ga opravlja Europol ali pa eh, nacionalne eh, točke, osredotočamo se na nezakonite vsebine oziroma vsebine, ki pozivajo k nezakonitim dejanjem oziroma ki spodbujajo k nezakonitim dejanjem. V direktivi v boju proti terorizmu uh, smo zapisali uh, veliko um, točk, uh, ki uh, določajo sedaj nezakonita uh, dejanja, recimo kot uh, so to potovanja na vojna območja, uh, urjenje in tako naprej. potem pa je tukaj tudi vzpodbujanje k terorističnim dejanjem. Člen 31 te direktive je zelo jasen glede tega. Torej, prvo, kar počnemo, je, da se osredotočamo na evropske ukrepe, ki so namenjeni vsem nezakonitim dejanjem v skladu z to novo direktivo. Zakonodaja Evropske unije je enotna, zahvaljujoč delo tega parlamenta. Potem, ko enkrat identificiramo takšno, takšne vsebine, pa je res, kot je dejala gospa Sargentini, da Europol vzpostavi dialog eh, z eh, to posamezno platformo in potem eh, ugotovi, v kolikšni meri se ta platforma strinja z objavo takšne vsebine. Tukaj gre za sodelovanje, torej poskušamo spodbuditi platforme, da bi delovale same po lastnih določilih. če gre seveda za vsebine, ki so v nasprotju z nacionalno zakonodajo ali pa evropsko zakonodajo. Europol meni, da je to eh, zelo koristno sodelovanje. Na ta način eh, je izbrisanih 80 do 90 odstotkov problematičnih vsebin. Tukaj ne gre zgolj za džihadistične vsebine. Tukaj gre za vsebine, ki uh, spadajo med nezakonite vsebine, ne glede na to, kdo je te vsebine objavil. Lahko gre tudi za desničarske ekstremiste. Čeprav moram priznati, da je veliko več eh, džihadističnih vsebin. vendar ne zaradi tega, ker bi se eh, na to osredotočali v prvi vrsti, ampak je to eh, velika večina problematičnih vsebin. Potem pa vprašanje učinkovitosti zoprstavljanja teroristični, ekstremistični narativi. To je velik izziv kakor je veliki ziv tudi preprečevanje na splošno. Težko je oceniti, kako uspešen si. Strinjam se z vašo kolegico, ki uh, sedi zraven vas, uh, da je za preprečevanje pomembno, da imamo konkretne izkušnje. Jaz sem uh, deloval na tem področju, na področju preprečevanja uh, radikalizacije ranljivih uh, skupin. Šlo je za mladostnike, ki so jih uh, posamezniki uspodbujali k nasilju. Vem, kako težko je zasnovati takšne programe in kako težko je, težko je meriti njihov uspeh vendar pa mislim, da je zelo pomembno, da imamo takšne programe. Tudi, če na koncu rešimo le enega ali dva posameznika. Tukaj ne govorim eh, zgolj o skupinah mladostnikov ali pa o delu z zaporniki, eh, govorim tudi o eh, delu na spletu, ampak zaradi tega ni nič lažje izmeriti uspešnost lahko si ogledaš le tiste projekte, ki uh, meniš, da so bili uspešni. Gospa Grisbek je vprašala, če uh, so vse države aktivne na tem področju. Nisem prepričan, kajti nekatere menijo, da to ni v tolikšni meri njihov problem, kot je problem nekaterih drugih držav. Ampak nekatere države imajo neposredne izkušnje. Zatem in imajo zaradi tega veliko konkretnih programov. V Franciji, kot ste dejali, eh, obstaja uh, platforma Zaustavimo džihad. In uh, to se mi zdi odlična pobuda. Tukaj so belgijski programi, tukaj tudi nemški program, uh, živa demokracija, uh, ki uh, skuša vzpostaviti tudi sodelovanje uh, z uh, federalno ravnjo. Uh, Združeno kraljestvo ima veliko različnih modelov, ki bi lahko bili uspešni tudi druge, ampak ne vsi, kajti zasnovani so za specifično situacijo. In na nizozemskem je projekt eh, z nazivom Speak Up, torej spregovorite in ta je namenjen predvsem mladim. Ne vem, če li obstaja enoten pristop za vse. Tudi če govorimo o spletu, je potrebno zasnovati različne ukrepe za različne situacije in za različne izzive. Mislim, da moramo sodelovati s predstavniki industrije. Omenili ste Google, eh, povabili ste jih, pa se vam niso mogli pridružiti. Prosim, da poskusite ponovno, kajti veliko počnejo na tem področju, eh, na področju preusmerjanja posameznikov, ki iščejo teroristične vsebine? Eh, no, gospod komisar, da ne boste dobili eh, napačnega vtisa, eh, skoraj da so se že udeležili naše seje, eh, potem eh, pa so v zadnjem trenutku odpovedali in samo Google in Jigsaw sta to bila. Eh, ja, ja, nič. Eh, nisem želel zatem povedati. Gre torej za to, da eh, z eh, svojim eh, sistemom iskanja preusmerijo osebe, ki iščejo to vrstne vsebine, na druge vsebine. Torej, ta pobuda je tudi zelo pomembna. Številni ste zastavili vprašanja v zvezi z dejavnostmi tretjih držav, pa naj gre tukaj za salafistične dejavnosti ali pa financiranje iz tretjih držav, kot je dejala gospod Sipl. Zavedamo se, da je financiranje tretjih držav zelo pomembno. Imeli smo celo vrsto razprav v komisiji z tistimi, ki delajo na tem področju. Obiskali smo tudi tiste, ki delajo na terenu, recimo v Molenbeku. To je bil zadnji obisk. Zelo težko bi bilo reči, kaj storiti na evropski ravni, da se soočimo z vprašanjem, ki se odraža na izjemno različne načine eh, v različnih državah članicah, kajti odnos eh, do eh, verskih manjšin je različen v različnih državah članicah, ampak tega ne zanemarjamo. Poleg tega pa tudi ne zanemarjamo izziva, ki ga predstavljajo tisti, ki se vračajo z vojnih območij. Izziv radikalizacije ki ga predstavljajo tisti, ki se uh, vračajo, tudi če sami niso naklonjeni radikalizaciji. To je bila tema številnih sestankov, ki smo jih imeli na temo radikalizacije. In lani poleti je bila pripravljena obsežna študija o različnih vidikih izzivov, ki seboj prenašajo tisti, ki se vračajo. Tukaj gre tudi za. Uh, izziv integracije, družbeni izziv. In pa um, za izziv uh, širjenja uh, ekstremističnih vsebin ali pa uh, povzročanja motnje v družbi. Tukaj ne gre zgolj za mlade. Kako identificiraš ranljive skupine? Številni ste zastavili to vprašanje, recimo gospod Jurek. S pomočjo izkušenj tistih na terenu, poleg tega pa je nekaj tudi uh, skupin, ki se s tem ukvarjajo, oziroma gre za nekaj standardnih skupin, uh, ki so običajno ranljive skupine, recimo nekdani zaporniki, uh, Eh, neuspeli, uh, neuspešni študentje in tako naprej. In tako skušamo usmerjati naše delo, tako da se lahko naučimo iz naših izkušenj in preusmerimo našo pozornost v skladu z potrebami. Spodbujanje integracije je tudi izziv. In imeli smo razpravo uh, v komisiji danes, eh, kako bi uh, lahko znotraj komisije poskrbeli, da bi se v večji meri posvetili zaposlovanju, izobraževanju, kulturi in tako naprej, in kako bi lahko z tem uspodbujali integracijo in kako bi lahko pomagali uh, v boju proti radikalizaciji. In s tem odgovarjam gospe Gomeš. In še ena točka v zvezi s tretjimi državami. Pojavlja se tudi izziv za tretje države zaradi oseb, ki se vračajo. Razpad islamske države je vodil v veliko razprav o tem, da se bodo ljudje vrnili v Evropo in upravičeno smo zaskrbljeni zaradi tega. Ampak eh, veliko tujih borcev, eh, ki so bili v Iraku in v Siriji, niso prišli iz Evrope, ampak od drugot. In ne gre za vračanje v te države, ampak za eh, odhod v druge nestabilne države. Jemen, Libijo ali pa Afganistan, mislim, da je v našem interesu, da pomagamo državam, predvsem v naši soseščini. ki se srečujejo z uh, posledicami razpada islamske države v Iraku in Siriji. Zato vzpostavljamo dialog med mesti, vzpostavili smo program, ki se osredotoča na ukrepitev varnosti, gre za boj proti terorizmu, predvsem v naši soseščini in menimo, da ima Evropska unija velika zun, veliko zunanjih programov, eh, ki imajo tudi varnostno dimenzijo. Približno 2 milijardi evrov znašajo ti programi. Na ta način in s tem odgovarjam tudi na zadnjo vprašanje gospe Vržja. Na ta način sodelujemo s Turčijo in pa tudi z drugimi državami in na ta način zagotavljamo, da naše sodelovanje temelji na naših vrednotah. Ne bomo vzpodbujali sodelovanja, ki ne bi bilo v skladu s temo vrednotami. Zdaj pa samo še ena točka, preden se vrnem k boju proti pranju denarja. In sicer gre za izjiv kriptovalut, eh, bitcoin kot. Uh, valuta za financiranje terorizma. Tega se zavedamo. Če eh, poteka nezakonito financiranje s pomočjo bitcoina, potem bi se seveda na to morali osredotočiti, ampak predvsem se osredotočamo na kriptovalute kot na možnost lažjega financiranja terorizma. In zaradi tega je Europol imel celo vrsto konferenc, mislim, da je bila zadnja poleti o tem, kako okrepiti boj proti zlorabi kriptovalut v kazenske namene, v namene pranja denarja ali pa v teroristične namene. Ne vem, ali ste videli poročila teh konferenc, v nasplošnem primeru vam lahko zaključke zagotovi. Uh, Glede vprašanj v zvezi s tem, kaj bomo. Eh, storili za to, da okrepimo registre na evropski ravni, da se lotimo eh, pranja denarja in vsega, kar je povezano eh, s terorizmom. Torej, strinjam se s gospod Sargentini, s gospod Gomez in drugimi, ki ste rekli, da ima to neko evropsko razsežnost in da se moramo na to osredotočiti. In zaradi tega tudi želim podpreti vaše delo v zvezi s peto direktivo eh, proti pranju denarja. Če oziroma ko eh, boste okrepili eh, registre o preglednosti in vse ukrepe v zvezi z direktivo proti pranju denarja, bomo mi tudi storili svoje. Mi bomo pogledali, ali bomo lahko uh, dali organom odkrivanja v nacionalnih državah tudi dostop do eh, registrov eh, bančnih računov. Eh, treba je okrepiti sodelovanje med državami članicami in organi odkrivanja in preganjanja. Treba je pač imeti tu pravo, pravno arhitekturo. Morda uh, ste razočarani, eh, ko vidite, koliko dela je še pred eh, nami in eh, v zvezi s peto direktivo proti pranju denarja je še veliko denarja in zavedati se moramo, da ta problem ne bo izginil, razvija se in če dalje težavnejši postaja in zaradi tega moramo imeti tudi mi ustrezen odziv, okrepiti moramo svoj odziv in sicer na podlagi ukrepov, ki jih tu pripravljate vi. Hvala lepa za uh, vaš angažma pri teh uh, vprašanjih in če na kaj nisem odgovoril, bomo ostali poznaje še v stiku. Hvala lepa, gospod. Uh, Komisar, rekli ste direktiva o, o pranju denarja, pravzaprav je to direktiva proti pranju eh, denarja. E, torej, pred nami je še veliko čeri. In naj spomnim kolege, da ste vi tu v okviru varnostnega dialoga. E, mi želimo v tem odboru razviti to e, varnostno razsežnost. Naj spomnim kolege, da vsi močno delamo na direktivi proti pranju denarja in na vseh drugih direktivah, ki zasledujejo te strateške cilje. Se pravi, kolegi iz tega odbora se zelo trudijo, da bi uresničili vse to. E, odbor TER je zelo e, aktiven in tudi v prvem poletju 2018 bo ostal zelo aktiven. Prav gotovo bo obiskoval tudi številne države članice. Vem, da ste bili pred kratkim v Molenbeku, da ste uh, naredili zelo veliko, vendar pomembna je ta formalna povezava eh, z našim uh, odborom. Uh, tu je treba uh, obdelati veliko vsebinskih vprašanj in vz... tretji varnostni dialog bo, bo v prvem poletju leta 2018 in upam, da bo ta odbor ohranil to močno vez eh, na področju varnostnega dialoga. Isto velja za posebni odbor. Če kolege tega eh, niso slišali na začetku, eh, jutri boste predstavili načrt za interoperabilnost, povezljivost in Mi bomo seveda izkoristili priložnost, da o tem razpravljamo z vami po predstavitvi. To je pomembna eh, tema in eh, tudi ta odbor se bo lotil te teme. Torej, to boste eh, jutri predstavili in mi bomo izkoristili prvo priložnost za razpravo z vami o tem. Kolegice in kolegi, najlepša hvala. Vem, da je to ponedeljek zvečer v Strasboru, vendar hvala lepa za. Eh, potrpežljivost in sodelovanje v razpravi. Eh, gospod komisar se zahvaljuje. Eh, hvala tudi vam, pravi gospod predsedujoči. Thanks. Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam za odlično razpravo. Sedaj bomo naredili premor do 20.30, ko bomo imeli elektronsko glasovanje. Se pravi, ob 20.30 eh, bomo glasovali. Kratek premor. Eh, vem, nekateri med vami bi hoteli nadaljevati, vendar nismo eh, še zbrani v zadostnem številu in zaradi tega moramo čakati do 20.30. Um, Drage kolegice in kolegi, jaz sem pripravljen za glasovanje, vendar mislim, da se eh, tudi drugi še nekaj glasuje, lahko še malo počakam. Poročevalec je tukaj. Eh, ko boste vi pripravljeni eh, in na svojih mestih, lahko začnemo. Hvala lepa, Tomas. eh, za to potrditev. Jaz sem pripravljen, niso se pa še vsi usedli. Ena poslanka je brez kartona, brez kartice in tako bomo zabeležili eh, ustno eh, njeno glasovanje. Drugi imate kartice? Dobro. Sedaj sledi elektronsko glasovanje. to kladivo je mehko, ni tisto običajno. Torej zelo mehko, blago kladivce. Elektronsko eh, glasovanje eh, gre za preprečevanje pranja denarja, poročevalec Ignacio Korao. Eh, tu gre za medinstitucionalna pogajanja, mandat eh, za pogajalsko ekipo. Eh, v, zve, v skladu s poslovnikom 1475 eh, ni možno glasovanje po delih. Kompromisi 3, 5 in 6 so ločeno glasovanje. tu je pač ta dodatek, eh, ki ga moramo zaboležiti. Eh, poročevalec, želite besedo pred eh, glasovanjem? Gospod Korao, prosim. <laughs> ja, ja, čisto na kratko. Vesel sem, da sem sploh prispel. 15 ur sem potreboval. Hvala lepa, na hitro vsem. Eh, poročevalcem v senci, eh, s katerimi sem odlično sodeloval pri pripravi tega poročila. Gre za zelo pomembno poročilo za ta parlament eh, in pa za ta odbor, kajti gre za še en korak v boju proti organiziranemu kriminalu. In tukaj gre za tako prestolnice, kakor tudi za našo dediščino. Skušali smo torej poskrbeti eh, za še trdnejše stališče. Upam, da bomo eh, pridobili čim več eh, glasov. Hvala lepa še enkrat vsem poročevalcem v Senci in vsem ostalim, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Hvala lepa. Gospod Korao, mislim, da so nekateri kolegi imeli grozno pot sem. Hvala lepa, da ste prišli. E, glasujmo. Začeli bomo s predlogom spremembe 28. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis v zvezi s prvim členom. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v zvezi s členom 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 96. Glasujemo. 96. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis v zvezi s tretjim členom, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1.1.4 in 1.1.5 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v zvezi s četrtim členom. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o petem členu, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena, štiri, štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 148. Glasujemo. E, žal mi je, Tanja očitno je utrudljivo, konec glasovanja, zavadnjeno, kompromis v zvezi s šestim členom, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 162 glasujemo. Strojčki so počasni. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, kompromis v zvezi s sedmim členom. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis o osmem členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8a, novo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 173. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o devetem členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis eh, deseti člen. Ne, se opravičujem, kolegi. Deve 28. Eh, glasujemo. hvala lepa, da ste me upozorili. Konec eh, glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o desetem členu. Glasujemo. Eh, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o dvanajstem členu. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis o 13. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, predlog spremembe 30 e, o uvodnih izjavah. E, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 1 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, predlog spremembe 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri 2, glasujemo. Eh, Stročki so utrujeni, tako kot mi vsi. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ekon 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. DV2 in predlog spremembe 1 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41. Glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 42. Glasujemo. Konec sprejeto ikon tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43, ne, se opravičujem, 46 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri 4, glasujemo. konec. Sprejeto. DV3, glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjeno. Predlog spremembe 47, glasujemo. Konec. Zavarnjeno. Predlog spremembe 48, glasujemo. Konec konec. Zavrnjeno. Juri 5, glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 50, glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 52, prvi del, glasujemo. Konec. Zavrnjeno, drugi del, glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Predlog spremembe 57, glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Juri sedem, glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 58, glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 63, glasujemo. Konec. Zavrnjeno. E, predlog spremembe 64, prvi del, glasujemo. Konec. Zavrnjeno drugi del, glasujemo. Konec. Zavrnjeno DV5, glasujemo. Konec. sprejeto. Predlog sprememb je 65. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 66. Glasujemo. Konec. Sprejeto. Ekon 6. Glasujemo. Konec. Sprejeto. DV6 glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 74 glasujemo. Konec. Sprejeto. TV7, glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Juri 14, glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 73, se upravičujem. 73 in 75 do 85 eh, v svežnju glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri 12. Glasujemo. Konec. Sprejeto. In uh, končno glasovanje poimensko. Glasujemo. konec glasovanja. E, 39 za, nič proti, 4 vzdržani. E, in sedaj odločitev o začetku pogajanj. Glasujemo. E, konec glasovanja. Kdo ni glasoval? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 38 glasov za, nihče proti, dva vzdržana, čestitke poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa kolegom. Vem, da ste nekateri imeli zelo neprijetno potovanje. Hvala lepa. S tem smo končali glasovanje. To je tudi zadnji sestanek v letošnjem letu. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Eh, nihče med vami ne posluša, <laughs> no vseeno, hvala lepa. Eh, vesele božične praznike vam želim in nasvidenje, vidimo se v novem.